Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolegi, dober dan. Gospod Lundgren, želite kaj povedati? Izvolite. Thank you. Hvala lepa. Nekaj moram povedati o tem. Ste lahko, prosim, tiho in poslušate? Zakaj gre? Veliko izmed nas je tukaj. Ki smo tukaj tudi že pet minut pred glasovanjem pripravljeni na glasovanje. Pet čez devet pa pride predsednica in zajtrkuje za pultom. In ljudje še vedno hodijo v dvorano. To je nesposljivo, arogantno do tistih izmed nas, ki pridemo točno. Če rečemo ob devetih, glasovanje ob devetih, se glasovanje začne ob devetih. Ne morete priti deset minut kasneje. To je nespošljivo, se upravičujem. Monsieur Lundgren, je prends en compte votre rem... Gospod Lundgren, bom vzela na znanje vašo pripombo, zato bomo začeli takoj. Torej, sporočilo predsednice o odločitvah, ki so bile sprejete na sestanku koordinatorjev. Uh, obveščam vas, da so na sestanku 20. junija um, koordinatorji sprijeli odločitve, ki so zabeležene v eh, dokumentih, ki ste jih prijeli in če do 12.30 ne bo pripomp, se to smatra za sprijeto. Eh, preden glasujemo pa še sporočilo tolmačev. Danes je že 17. dan našega delovnega spora. Administracija pa se še vedno ni premaknila niti za pet. Zato tolmačenja danes ne bomo omogočili dlje kot do 12.30, kar je napovedan čas konca sestanka. Hvala za pozornost. Merci beaucoup les interprètes. Donc vous l'avez bien entendu, l'heure c'est l'heure. Tako, ura je, ura in uh, ob spoštovanju do dela tolmačev moramo vedeti, da tolmačenja ne bo več kot do 12.30 in le do takrat lahko delamo. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Eh, veste, da smo prestavili glasovanje o pravicah eh, potnikov v železniškem prometu in zato bomo glasovali o poročilu gospoda Ujhelija Evropa v gibanju agenda za prihodnost mobilnosti v EU. E, začeli bomo takoj in najprej preverimo elektronsko delovanje kartic. Glasujemo. Konec glasovanja zelo v redu, dovolj je socialistov, dovolj predstavnikov ELS, EKR, ALDE in drugih. Tako, glasujemo. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 26, oziroma oprostite se popravlja predsednica, kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 26. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 27. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromisni predlog 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 33. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. To ni prav jasno. Bomo preverili. Glasujemo o amandmaju 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 43. Za. Proti. Proti vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. Amandma 43. Glasujemo. Konec glasovanja. In dejansko je zavrnjeno. Predlog spremembe 44. Da. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 45. Za. Proti vzdržani, sprejeto 46 za, proti, vzdržani, sprejeto 47 za, proti, vzdržani, sprejeto 49 za, proti, vzdržani, sprejeto 50 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. To želite preveriti v redu. Torej, glasujemo o amandmaju 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, to je samo, da preverim, če ste res dobro zbujeni. Mm. No, amandma 50 zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 53 za proti, vzdržani, to ni prav jasno, bomo preverili. Amandma 53, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. NV3. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 71 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 13 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Envi 12 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Envi 13 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 14 za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 87, za. Amandma 87, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 93 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnilo. Amadma 99 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprijeto. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 22. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. E, amandma 111. Amandma 111. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. NV 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto.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 Sprejeto. En vid 23 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 27 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amendma 127 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amendma 132 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. To ni jasno. Prav bomo glasovali o predlogu spremembe 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 133. Za. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Amadma šest za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma osem za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, v redu, zdaj pa kompromisni predlog 29 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto. Amandma 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 13. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 30. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Amandma 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 1 za. Proti. Proti vzdržani sprejeto, amandma 2 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 3 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje in glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto s 31 glasovi za, dvema proti.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 predlagal, da se ustanovi Evropski organ za delo z namenom, da se izboljša uresničevanje predpisov Unije na eh, socialnem in delovnem področju. Eh, komisija je svoj zakonodajni predlog pripravila spomladi 2018 in ta organ za delo bi lahko igral zelo pomembno vlogo pri eh, uresničevanju pravil na socialnem področju in še zlasti na na področju prometa, kar zadeva napotitev um, delavcev in voznikov, čas vožnje in potička, počitka, kabotažo in boj proti um, uh, slamnatim podjetjem. To so uh, prednostne naloge, s katerimi se ukvarjamo in zato se je Eh, naš odbor tudi vključil v delo o tem pomembnem predlogu in pripravlja svoje mnenje. Danes bomo imeli razpravo o tem. Eh, Evropska komisija bo podala svojo predstavitev, zato dajem kar takoj besedo njenemu predstavniku, gospod Ježva. Izvolite, Eh, deset minut imate na voljo, da nam obrazložite, katere so glavne osi dela tega eh, bodočega organa. Potem pa se bomo o tem pogovarjali tudi s poročevalcem in poročevalci v senci. Izvolite, za deset minut imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala vsem. Pozorov do komisjon. Zdaj bom predstavil sklepe komisije, kar se tiče ustanovitve Evropskega organa za delo. To seveda ni izolirani predlog, to je predlog, ki je del širšega političnega konteksta za to, da ne spodbujamo samo skupnega trga, ampak pošten skupni trg, ki upošteva ljudi in pravice delavcev. Komisija je podala kar nekaj predlogov, da bi dosegli že to. Tukaj so primeri na tej prosojnici. Najprej revizija direktive o napotitvi delavcev, To je bilo sprejeto nedavno. Potem pa še en primer je revizija koordinacijskih pravil za, oprostite, pravil za koordinacijo socialne varnosti. Potem pa tudi novembra 2017 smo sprejeli Evropski steber socialnih pravic. Tukaj imamo ključne elemente za dobro delujoč trg dela. Moram pa seveda omeniti tudi paket za mobilnost 1 ki nas precej zaposluje, pa tudi vas, če bi povzel ta svežen mobilnosti ena, bi z eno besedico dejal izvrševanje. Marča, marca 2018 pa bomo imeli tudi sveženo socialni poštenosti in to bo nekakšno operativno orodje, da bi izboljšali izvrševanje. Ne bom navajal preveč številk. Verjetno vas ni treba prepričevati o pomenu čezmejne mobilnosti delavcev. To se povečuje 2017. Je bilo več kot 17 milijonov ljudi, ki delajo ali živijo v državi, ki ni država porekla. V tem kontekstu se je torej napotitev povišala za 68 odstotkov od 2010 do 2016. Torej, zakonodajni predlogi, kaj je to kot organ? Je to agencija? Da, odgovor je da. Če si ogledamo osnovno uredbo, ustanovitveno uredbo, to sledi skupnemu pristopu, o katerem smo se dogovorili med tremi institucijami 2012. Mislim, da je zanimivo, da si pogledamo tudi pravno podlago predloga. Tukaj lahko najdete različne člene 46, 48, 53, 62, govorimo o prostem potoku delavcev in socialni varnosti in potem tudi 91, ne na zadnje, ki je člen o transportni politiki v pogodbi EU. Torej spodbujamo promet tudi v tej ustanovitveni uredbi. Če si pa pogledamo prvi člen, pa boste rekli, tukaj prometa ni. Tukaj imamo zelo splošni pristop, kar se tiče koordinacije sistema socialne varnosti. Da, to je res. Menimo, da ni smiselno imeti zaključen seznam dejavnosti v tej uredbi. Potrebujemo nekaj prožnosti, zato da se prilagodimo. Kot pravim, če si ogledamo uvodno izjavo 8 predloga, pa boste našli referenco, jasno referenco na cestni promet. In to tudi ni zaključen eh, seznam, tudi dostop do poklica, imamo tudi navedene nadaljne rek specialis, glede na potiti delavcev. Sedaj pa cilji organa za delo bolj podrobno bom o tem govoril kasneje. Najprej, lažji dostop do informacij, to je zelo pomembno in dejal bi, da mora biti prvi korak k dobremu izvrševanju, da bodo delavci in delodajalci jasno poznali svoje obveznosti in pravice. Drugi cilj, krepitev sodelovanja, to je seveda ključni cilj svežna za mobilnost ena in tretji cilj, medijacija med državami članicami. Tako, sedaj pa gremo hitro skozi te naloge. Skušal bom izpostaviti, kaj bi to lahko pomenilo, kar se tiče cestnega prometa. Najprej pa še dve predhodni pripombi. Najprej organ ne bo prevzel naloge nacionalnih izvršitvenih organov. Izvršilnih organov. To je odgovornost držav članic da zagotovijo izvrševanje. Tako je bilo in tako bo tudi v prihodnje. To pomeni, da bo organ dopolnjeval ukrepe držav članic. Druga predhodna pripomba, morda boste to kritizirali, da, ste, da ne vidite kohezivne vloge za organ in to je spet izbira komisije. Mislim, da sodelovanja ne moramo usiljevati, To bo delovalo le, če bomo videli dano vrednost organa. Torej, prva naloga. Dostop do informacij. Kaj lahko to pomeni za cestni promet? Tukaj podajam nekaj primerov. Naprimer, organ bi lahko zbiral informacije glede socialne zakonodaje na področju prometa in to objavljal prek enotnega digitalnega portala. Prav tako bi lahko izdali smernice in jih tudi objavljali. Prav tako bi lahko ponudili vsaj na enem mestu za pomoč transportnim delavcem in podjetjem. Nadaljne naloge, to so vse zelo pomembne za izvrševanje. Evropski organ za delo bi nudil podporno pomoč nacionalnim organom. Spet, kaj lahko to pomeni za cestni promet. Prav tako bi lahko organ spodbujal delitev informacij in izkušenj, lahko bi organizirali redne sestanke med nacionalnimi izvršitvenimi organi. Prav tako je seveda sodelovanje zelo pomembno za izvrševanje in ELA bi lahko izkoriščala elektronsko eh, podkovno bazo za izmenjavo informacij. Tretja naloga, tudi zelo pomembna za cestni promet, skupne čez mejne inšpekcije, to je zelo pomembno, to vemo in to je že vključeno v socialno zakonodajo. Države članice morajo organizirati vsaj šest preverb. Ampak zelo malo držav članic lahko to doseže samo, tako da bi jela lahko pomagala pri tem, pomagala pri organizaciji teh usklajenih inšpekcij. Prav tako bi lahko organizirala analize in oceno tvegan glede na ekspertizo na tem področju. In potem je zelo pomembno to na tem področju, ker je zakonodaja zelo kompleksna. Pogosto imamo različne interpretacije med državami članicami, tako da bi ela lahko spostavila skupni pristop k razumevanju evropske zakonodaje. Prav tako spodbujanje zmogljivosti nacionalnih organov. To je zelo pomembno, če se spomnite svežnjo mobilnosti ena. Se je, so se zmanjšali kadrovski viri za izvrševanje, tako da bi ela lahko spostavila bolj čunkit nadzor, ko bi organizirali tudi usposabljanje za to. Potem medijacija med državami članicami, ko prihaja do sporov in potem še zadnja naloga je ta, da bi primeru krize zagotovili dobro sodelovanje. In sedaj delovanje, dva pomembna vidika, kaj bo organ počel kot predlaga komisija. Mislim, da bi morali imeti 144 zaposlenih, vključujoč uradnike iz držav članic in tudi proračun 51 milijonov evrov, takrat, ko bomo reš že operativni, to je pet let po spostavitvi agencije veste, da smo precej optimistični, kar se tiče vzpostavitve agencije. Že 2019 predevamo sredstva za to, tako da mislimo, da smo lahko precej hitri, kar se tiče vzpostavitve agencije same. Mislim pa, da je tudi pomembno za komisijo, da je tesno vključena tudi v delovanje zainteresiranih skupin da vključujemo socialne partnerje. To pomeni, da bi imeli skupino s šestimi predstavniki, tri strani sindikatov in tri strani podjetij. Ta skupina bi imela nadzorno funkcijo, ponujala bi mnenja organu. Tako, sedaj pa še zadnja prosojnica moje predstavitve. Kakšne so trenutne razmere? Kot sem dejal na začetku, je bil predlog podan strani komisije 13. marca. Danes imamo svet EPSKO, bolgarsko predsedstvo, je pripravilo poročilo o napredku, o tem bodo ministri govorili. Na evropski ravni, kot veste, na ravni Evropskega parlamenta, kot veste, poteka delo, odbor Empel je imenoval poročevalca gospoda Lenarsa in odbor Empel bo glasoval o tem jeseni, načeloma oktobra. To pomeni, da bi morda na plenarnem zasedanju lahko glasovali še letos. Torej, cilj želja komisije je, da bi to sprejeli še za časa mandata tega parlamenta. Kot sem dejal, že imamo proračun rezerviran za 2019, tako da smo pripravljeni. Pripravljeni smo s pripravami, da začnemo s pripravami. Vse pa seveda sedaj odvisno od ambicioznosti avstrijskega predsedstva, da bi dosegli splošno stališče glede tega doseja. Prav tako imamo nadzorno skupino že spostavljeno, ki ni prostor za pogajanje o tem predlogu, o tem se pogajata svet in parlament. Ampak cilj te svetovalne skupine je, da pripravi vse operativne praktične vidike za vzpostavitev organa. Tako, toliko to so glavne točke predloga, seveda pa smo sedaj pripravljeni prisluhniti vašim odzivom in pripombam. Hvala lepa, gospod Ježva, in kar takoj odpiram razpravo. Najprej gospod Ertug, ki nadomešča našega poročevalca, ki danes ne more biti z nami. Um, dobro jutro, hvala lepa. Poročevalec je moj kolega Mihajl Decen, ki pa ne more biti tukaj danes, zato bom predstavil njegov dokument. To bo v nemščini. Hvala lepa torej še enkrat predstavnikom komisije. Spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se gospod Etienarat upravičil, da ga osebno danes tukaj ni, da predvsem to sam on je na sporedni konferenci in govori o socialni Evropi. V bistvu pa gre tudi tam za ta novi organ, ki bi ga nas postavili in za vprašanje socialne Evrope. Kako lahko skupni trg največji evropski uspeh oblikujemo v prihodnosti bolj pošteno? To je vprašanje. Predsednik komisije Juncker je v svojem govoru v septembra lani o položaju EU že sam spostavil primerjavo, zakaj imamo nadzorni organ za banke, za bančne standarde, nimamo pa skupnega evropskega organa za delo, ki bi poskrbel za poštenost na skupnem trgu. Gospod Dečen se veseli, da je sedaj naš odbor dobil priložnost skupaj z našimi kolegi iz odbora za zaposlovanje, katerim je tudi član, tudi tematizirati nadzor dela na cesti. Tukaj imamo različne vidike, kako lahko izboljšamo pogoje za delo za 3 milijone poklicnih voznikov. Ampak Evropa lahko sprejema še tako lepe zakone, če ne bomo bolje pazili na izvajanje in izvrševanje zakonov nam zakoni ne bodo prinesli želenih sprememb in izboljšav. Zato bomo spostavili Evropski organ za delo in sedaj se veselimo, da bomo tudi mi prispevali svoj delež k temu, kajti delovni nadzor na cesti je čisto drugačen kot nadzor na primer v gradbeništvu, kjer imamo čezmejne dejavnosti moramo imeti tudi čezmejni nadzor. Danes je pa žal tako, da nacionalni inšpektori pogosto morajo sedeti križem rok, če ima sedež, če ima podjetje sedež v drugi državi članici. Navidezna podjetja, naprimer, ki želijo samo ubiti socialne in plačne standarde. Tako se izognajo nadzornim mehanizmom. Ti niso učinkoviti. Glavni cilj Evropskega organa za delo mora biti sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, kaj zboljšati in spostaviti kontaktne stike med vsemi. To pomeni, da bi tudi vozniki tovornjakov bili obveščeni o svojih pravicah in bi vključili v primeru spora tudi socialne partnerje. Kar se tiče delovnih pogojev za voznike, tovornjakov tukaj so težave večplastne in tudi Evropski organ za delo mora izpolniti določen spektr nalog. Največja naloga bo, najti pravo ravnovesje med pristojnostmi držav članic, jih ne postavljati pod vprašanje, ampak zagotoviti boljše sodelovanje med njimi. Stališče Trana morajo biti upoštevane tudi v odboru EMPL. Zato pozdravljam, če sem ne uspored, 6. septembra bi naj predstavili poročilo v odboru. 12. september bo rok za predloge sprememb, glasovanje v Trano pa bo 8. oktobra. S podjetjem bi se rad še enkrat zahvalil komisiji GDMUV in se veseli sodelovanja z vsemi kolegi pri vzpostavitvi Evropskega organa za delo. Hvala lepa, gospod Artuk, gospa Lukašenska. Podničonca. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Resnično bi rada povedane, tole. Kratica Evropskega organa za, dela, za delo se imenuje ELA, to je moje ime, tako da sem vesela. Upam, da bo ta organ resnično ponudil dodatne informacije. Upam, da se ne bo obrnila proti nikomor, da bo podprl Evropski skupni trg in bo branil Evropske vrednote. Tako tudi razumem ustanovitev tega Evropskega organa za delo. Je pa to seveda tudi politična odločitev, ki je vodila do tega. Spoštovane kolegice in kolegi, vsi cilji, ki jih je komisija predstavila in tudi moj predhodnik, olajšanje dostopa do informacij, vzpostavitev digitalnega portala, vse to usposabljanja, posvetovanja, podpora nacionalnim organom, vse to je nujno potrebno, brez dvoma. Veliko delavcev, pa tudi tisti, ki organizirajo nadzor, iščejo informacije glede pravnega položaja v drugih evropskih državah, zato da bi ugotovili, kaj je dopustno, kaj ni in da enostavno ne bi kršili pravil in da si ne bi naprtili sankcij in morali plačevati kazni. To lahko zelo dobro razumemo in tako razumem tudi način delovanja tega novega organa. Vprašanje. Ne želim povedati vsega tega, kar je že bilo povedano, tako da prehajam kar na vprašanje. Mar ni vredno razmisliti o tem, da obstaja pomislek, da bi ta Evropski organ za delo posegal v prestojnosti držav članic in podvajal delo nacionalnih organov? Lahko komisija že sedaj pove, kje bo sedež te agencije, katerem delu Evrope. Obstajajo kakšne preference, bo zato organiziran pošten postopek in se bo vsaka država članica lahko prijavila za sedež tega organa. Predsednica. Čakamo na mnenje, podali bomo ustrezne predloge sprememb. Ko bo spostavljen ta Evropski organ za delo, pa upamo, da bo to v veliki meri pomagal delavcem, delodajalcem in tudi celotnemu evropskemu pravu. Hvala. Zlotovski, la parole est à vous. Gospod Zlotovski, izvolite. Madame la présidente, uh, ja bi... Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi bil malo bolj skeptičen kot moja predhodnica. Razumem, da bo to nekakšna delovna policija, države članice pa bi morali to izvajati. Zakaj sedaj potrebujemo nov izvršilen organ? In tako že lahko tudi kar povzamem najpomembnejšo kritično točko, ampak da, dovolite mi, da dodam še nekaj. Tudi Pri drugih dosjejih smo se že pogovarjali o tem organu, za katerega pa upam, da ga sploh ne bomo vzpostavili. Mislim, da nimamo razloga za vzpostavitev takega organa. Po načelu subsidijarnosti se tega naj ne bi reševalo na evropski, temveč na nacionalni ravni oziroma prek dvostranskega sodelovanja med državami članicami. Tudi Predstavnik komisije je opozoril na to mimo grede. Dejal je, da bi naj ta novi organ olajšal izmešnjave med državami članicami, ampak to že obstaja. Novi organ pomeni, da na novo izumljamo vodo, vse na novo spostavljamo. Poleg tega bodo tako nastali tudi znatni stroški, ki so precej višji od prvotnih, potem še pravni stroški v državah članicah. Tudi področje pristojnosti organa je opredeljeno zelo nejasno. To lahko vedno znova širimo, še prav posebno, kar se tiče pristojnosti v cestnem prometu. To je vse prej kot jasno. In tudi ni jasno, kako bo s pristojnostmi. Sem pa pripričan, da bo ta evropski organ spet skušal zagotoviti zase še več pristojnosti, kot je pri vseh drugih organih. Tukaj bi našlo tudi za harmonizacijo, ampak tukaj naj ne bi harmonizirali po pravo EU, tudi delovno pravo in tako dalje in socialne pravice. Tudi plače so faktor konkurenčnosti. Direktiva 96.71 je pred nami. Tukaj so določene naloge in komisija se bo razbremnila zaradi spostavitve tega Evropskega organa za delo. Dodane vrednosti pa ne vidim, kar se tiče cestnega prometa. Sploh ne. Nekaj pa mi je všeč, torej kratica ELA. Sedaj pa še vprašanje oziroma nekaj vprašanj za komisijo. Gospod direktor, kakšne prednosti bo ta novi organ prinesel za MSP? BP-je na področju prometa, bomo znižali operativne stroške za ta podjetja, bo postalo enostavneje pridobiti dovoljenja ali bomo uvedli še več birokracije. Kolikšni bodo stroški za države članice, dodatni stroški in ali bodo prispevki ali prostovoljni? Bo organ samo koordiniral ali pa se bo umešaval tudi v nacionalne inšpekcije. In potem še vprašanje predhodnice, tudi to me zanima, kje bo sedež te agencije. Hvala. No, jaz sem pa poročevalka v senci, gospod Ležua, hvala za vašo predstavitev. To je zadeva, pri kateri ne smemo narediti česarkoli ker če se bo že ustanovila ta agencija oziroma ta organ, mora biti tudi učinkovit. Namreč na cesti je vsak dan v Evropi 2 milijona voznikov. In zato si moramo postaviti dobra vprašanja, na katera moramo primerno odgovoriti. In pri tem se jaz sprašujem marsikaj. Naj povem, da podpiram to agencijo. Treba jo ustanoviti, ampak moramo zagotoviti, da bo imela potreben učinek in uči, potrebno učinkovitost. Torej, prvo vprašanje, ki si ga postavljam, je naslednje. Naprimer, če ne, neka vlada ne želi sodelovati, kaj se zgodi? Oziroma, če neka nacionalna na agencija ne želi sodelovati, kaj se bo zgodilo? Ali so predvidene sankcije ali kaj? Trenutno ne vemo nič o tem. Drugo vprašanje, ki se mi zdi pomembno, tega namreč nisem dobro razumela, ali je ta agencija v bistvu neka predelana verzija agencij, ki jih že poznamo. Naprimer, danes imamo Evropsko agencijo eh, za varnost in zdravje ali gre za neko predelavo neke agencije, naprimer eh, agencijo, ki se ukvarja z vprašanjem varnosti in zdravja pri delu. In če ne, kako boste sodelovali z njo, kako boste tudi sodelovali z Evropsko fundacijo za izboljšanje delovnih pogojev in življenjskih pogojev, torej kako se bo koordiniralo delo med vsemi temi organi. Potem, povedali ste, da je, vsaj, ta, da je ta agencija uh, agencija, ki se ukvarja z vprašanji zaposlovanja in dela. In sprašujem se, kakšno bo vaše delovanje v državah, kjer imajo agencije za zaposlovanje in uh, inšpektorate za delo, za delo, katerih so bila sredstva v zadnjih letih bistveno skrčena in je njihovo delo v teh državah članicah praktično onemogočeno, torej kako boste lahko z njimi sodelovali. Potem še nekaj. Precej jasno je, da ta agencija ne sme postati neke vrste platforma za izmenjavo dobrih praks. To gotovo ni v našem interesu, da bi šlo tukaj samo za neko platformo, kjer bi si mnenja izmenjevali nacionalni strokovnjaki. Gre ta agencija, če že obstaja, mora poskrbeti za uporabo prava v Evropski uniji. To naj bi bilo njeno delo. Torej, kako naj se potem eh, sankcionira? Eh, nespoštovanje tega prava in zagotovi uporaba eh, tega prava. In potem ne na zadnje, pravite, da naj bi komisija imela neke vrste ulogo medijatorja med um, delodajalci, delavci, predstavniki podjetij in tako naprej. In sama se tukaj uh, sprašujem, kdo bo tu ščitil žvižgače, uh, ki bodo oznanjali e, nezakonite prakse znotraj svojih podjetij, kdo jih bo ščitil, agencija in še nekaj, kaj, kako lahko zagotoviti, da bo ta agencija dejansko izvajala konkreten nadzor. E, sama namreč zaupam državam članicam, ampak če imamo Evropsko agencijo, bi tudi ta morala imeti neko nadzorno vlogo. In sprašujem se, kdo bo to vlogo opravljal, saj kljub eh, vsemu um, organi držav članic te vloge niso dosedaj dovolj dobro opravljali. V glavnem, sama ne bi želela, da bi bil to nek organ, ki bi obstajal zgolj zaradi samega sebe in vsemu veselje. Um, Ta agencija, in pri tem vam seveda nameravamo pomagati, mora imeti neko konkretno ulogo in mora biti učinkovita. To pomeni, da ob uh, neustavljivemu razvoju uh, digital, digitalne tehnologije in tehnologije nasplošno se je treba zavedati, da se bo tudi delo spremenilo in očitno tudi delo te agencije. Gospa Bilbao, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Um, tudi sama bom postavila nekaj vprašanj. Zahvaljujem se predstavitvi tega načrta za Evropski organ za delo. Mislim, da gre za pomembne organe oziroma agencije. Se mi pa porajajo določeni dvomi glede pristojnosti, ki naj bi jih ta agencija imela in ki jih vsaj zaenkrat komisija ni opisala. In sicer na področju prometa, naprimer. primer. Eh, imamo v poročilu o delovnih nek mehanizem, ki vzpostavlja zahteve, na podlagi katerih lahko eh, nacionalni organi oziroma države članice zaprosijo eh, druge države članice. Zato so predvideni roki in mehanizmi. In zato si, se mi zdi, da nek ad hoc mehanizem med državami, um, nekako se ne ujema z delovanjem te organe, oziroma ne vem, kako naj bi se s tem uskladil. Na to socialni stebr, uh, ki je bil dogovorjen uh, novembra 2017 v Göteborgu in v katerem so prvič, če se prav spomnim, um, navedene obveznosti držav članic oziroma priporočila za države članice. Pardon. Uh, in če gledamo vsa ta priporočila, kaj od vsega tega bo sem vključeno? Govorimo o mobilnosti, o tem dvojnem sistemu, sistemu ki je vključen že v več poročil. In še zlasti, kar pa zadeva cilje, ki naj bi bili lažji dostop do informacij, To pomeni informacije o delovnem področju v vsaki državi članici in v vsakem posameznem sektorju. Na to, ko govorite o sodelovanju, s kakšnim namenom naj bi se vzpostavilo to sodelovanje? Seveda se strinjam s tem, kar sem, za kar sem se vedno zauzemala pri vseh zakonodajnih svežnjih za področje prometa in sicer za enotno okence. In to uh, vprašanje vzpostavitve oziroma ustanovitve agencije pa še ni bilo dogovorjeno. Pač meni se sicer zdi to pomembno, vendar pa ta agencija naj ne bi prevzela dela, ki ga upravljajo nacionalne agencije v redu, ampak kako pa naj bi se eh, artikuliralo to delo med na nacionalni ravni in na evropski ravni. Menim namreč, da če ustanovimo nek evropski organ dela, ki naj bi delal kaj več kot zbiral informacije in zagotavljal sodelovanje, da bi moral torej imeti neko določeno odgovornost, neko pristojnost, bi moral bdeti na tem, da se dejansko izvaja zakonodaja. In če ne bo tako, bo to samo še en organ, ki bo imel samo neko široko zbirko informacij, vendar se ne bo na tej podlagi dalo ničesar zahtevati, države članice ne bodo imele nobene obveznosti in kakorkoli, če bi nek evropski delavec se obrnil na to agencijo, ta agencija mu ne bo mogla dati odgovora, ki bo uh, Um, njemu ulil določeno zaupanje v Evropsko agencijo. In um, prebrala sem sicer pristojnosti, ki se jih napisali, ampak ne vem pa, ali ste predvideli še kaj več, zakaj niste predvideli še kaj več, ali mislite, da bi bilo to potrebno. In ali menite, da vas lahko iz vrst parlamenta eh, podpremo in vam pomagamo pri tem, da se pripravi neka bolj solidna in trdna struktura tega organa. Hvala lepa, gospa Bilbao, zdaj pa gospa Rivo Dalon. Hvala lepa, gospa predsednica. Predlog komisije je plot dolge bitke Evropskega parlamenta za to, da bi se bolje uresničevala socialna zakonodaja in da bi se bolje ščitile pravice vseh delavcev. In brez pritiska Evropskega parlamenta in ustrajanja na tem, da se vzpostavi socialna Evropa, do tega predloga ne bi prišlo. Zato smo s tem zadovoljni. In začetek veljavnosti tega predloga je predviden za konec leta 2018, tako da bi ta organ začel delovati leta 2019. Ali se vam zdi to izvedljivo, eh, glede na osko grlo v zakonodajnih postopkih ob koncu sklica? Um, Predlog pa je precej ohlapen glede pristojnosti tega novega organa in tu se strinjam z gospod Bilbao. Zato se tudi jaz sprašujem, kako se bo vzpostavila in zagotovila neka povezava med to agencijo ter med agencijo za eh, cestni eh, promet. Eh, sploh, če ta agencija ne bo imela kakšnih um, Eh, prisilnih pristojnosti, da bo lahko svoje odločitve usilila nacionalnim agencijam v primerih spora ali v primerih nespoštovanja rokov, ki jih imajo nacionalne agencije za delitev informacij, tako kot se to opredeljuje v svežnju za mobilnost. Tako da sama mislim, da bi morali tej agenciji dati res dovolj velikih in močnih pristojnosti, če naj bo učinkovita. Hvala lepa. Gospod Bach. Mislim, da se ni treba posvečati več uh, najpomembnejšim točkam, ker ti te so zelo jasno predstavili predhodni govorniki in jih izpostavili. Še zlasti na področju prometa. Uh, bomo imeli uh, dodano vrednost te agencije. Kar pa se mene tiče, se bojim, da bo imela ta agencija ogromno število nalog in kot številni predhodni govorniki se sprašujem, ali bo imela dovolj izvedbene moči. Zato se bojim, da bo na koncu to postal brzobi tiger. Zato moramo iz parlamenta stvari izboljšati, čeprav vemo, da svet temu ne bo sledil. Moje vprašanja gredo v isto smer, kot uh, so bila vprašanja. Uh, vprašanja predsednice Karime, čeprav se tem niso dogovorila. Rad bi vedel, kakšno bo sodelovanje z obstoječimi agencijami, ali bo ELA pre, prevzela njihovo vlogo ali sodelovala z njimi, kako bo to delovalo praktično. In potem bistveno vprašanje bo sodelovanje med državami članicami in z državami članicami. Poročevalec me je nekoliko razočaral, kajti, če sem prav razumel, pravi, da nacionalnih pristojnosti ne smemo postavljati pod vprašaj. Eh, meni pa se zdi to ključni element, namreč agencija mora imeti takšne pristojnosti, da bo uh, lahko uh, storila kaj zopr državam članicam, če ne bodo želele ukrepati. Bil sem poročevalec pri svežno o varnosti in tam smo določali naloge za agencijo ERA in dolgo smo se borili na tem področju. Namreč, če ne govorimo samo o medijaciji, temveč dejansko moč izvajanja oziroma uveljavljanja, če neka, dve države članici nečesa ne želita, da ima končno besedo pri tem ERA. In pri tem mora, enako mora biti tudi pri ELI. Torej, ta moč izvajanja se se mi zdi največjega pomena. Hvala. Hvala, gospod Rike. Hvala. Ne bi se spuščal v razpravo za ali proti agencijo, ampak imam vseeno vprašanje za komisijo. Glede na to, da Unija nima pristojnosti eh, na tem področju na podlagi pogodb, ali je sploh kakšna možnost, da na podlagi tega predloga ta agencija dobi um, tudi uh, prisilne in uh, pristojnosti in pristojnosti sankcioniranja. Sprašujem se, uh, namreč Eh, ali je to sploh možno. Taka agencija lahko seveda mm, zbira in eh, eh, proučuje informacije, kolikor vem, pa v nikakršnem smislu nikakor taka agencija ne bi mogla imeti pristojnosti, da sankcionira nacionalne agencije in tako naprej. Tako da ne vem zdaj, kako bi lahko zagotovili njeno večjo učinkovitost. Hvala lepa, zdaj pa gospod. Aha. Uh, no, gospod uh, e, Ježva, izvolite besedo za odgovor na ta vprašanja. No, hvala lepa. Odzivi so večinoma vendarle pozitivni, sicer precej raznoliki, ampak e, kažejo, da lahko tudi okrepimo um, vlogo agencije. Lahko se zgodi, da bo prišlo do pospešitev podvajanja dejavnosti in, in uh, pristojnosti. Naj povem dvoje. Kot prvo, obstaja veliko dejavnosti, ki bodo pod pristojnostjo tega organa, ampak. S, so to dejavnosti, ki jih eh, že eh, spremljajo eh, kolegi iz Generalnega doktorata za zaposlovanje. To zadeva naprimer platformo za neprijavljeno delo, potem imamo skupino strokovnjakov za napotitve delavcev. Vsi ti strokovnjaki bodo sedaj prišli po od odgovornost in pristojnost tega organa. In mislim, da lahko to optimiziramo pod krovom ene eh, same organizacije. Kar zadeva prekrivanje z nacionalnimi organi, tega ne bi smelo biti, kajti nacionalni organi za izvrševanje bodo obdržali svojo prvotno odgovornost izvrševanja, ela pa bo skušala dopolniti ukrepe nacionalnih izvršilnih organov. Drugo vprašanje glede svedeža. Smo še v zgodni fazi razprave v svetu, ampak če. Tukaj se sklicujete na skupni pristop iz leta 2012, o katerem so se tri ustanove dogovorile. Je to torej odločitev, ki jo bodo morale skupaj sprejeti države članice. Vzem sem na znanje, vzem sem na znanje tudi bolj zadržan komentar gospoda Zlovovskega, da ne bo potrebe po sodelovanju med državami članicami, kajti sodelovanje že zelo dobro deluje. Če tukaj se navezujete na eno točko v moji predstavitvi, to ne drži. Naprimer, pri tej obveznosti držav članic, da, um, da organizirajo koordinirane kontrole, to pravzaprav celoti ne deluje. Ali bodo podjetja in MSP imeli kakšno dodano vrednost iz tega? Po mojem mnenju da, kajti to, kar skušamo razviti, je bolj uh, inteligentno orodje izvrševanja, tako da bi zmanjšali obrem, upravno breme podjetij, kajti poenostavili bomo formali, formalnosti in upravno breme, razvili pa bomo tudi bolj učinkovito in inteligentno izvajanje in izvrševanje prav z boljšim sodelovanjem med državami članicami. Gospa eh, predsednica, vi ste me pa kar napadli z vašimi vprašanji. No, prvo in sicer, kaj se zgodi, če države članice ne bodo želeli sodelovati? Kot sem povedal v moji predstavitvi, v bistvu ta agencija nima nobene eh, take prisilne pristojnosti. Tudi, če preberete usnutek tega predloga, je to jasno. Namreč države članice ne želijo eh, sodelovati pri skupnih nadzorih, morajo to tudi eh, primerno utemeljiti. To pomeni, da vendarle, da agencija jih temu ne more prisiliti, kar zadeva sodelovanje z, oziroma odnos z drugimi agencijami in kakšen je učinek na delo drugih agencij. Tega učinka ni, vendar pa je jasno, da bo ta organ moral sodelovati tudi s številnimi drugimi agencijami. Eh, tako kot eh, je napis, sem povedal v predstavitvi, bi naj se vzpostavil tudi advisory group za um, operativne potrebe tega delovanja in v tej skupini bodo prisotni različni deležniki iz držav članic in tudi iz že obstoječih, obstoječih agencij, zato da se bodo dogovorili o medsebojnem sodelovanju, ki ki bo vzpostavljeno, ko bo agencija ustanovljena. Na to eh, v naši analizi učinka o svežnju za mobilnost številka 1 eh, smo tudi napisali, da gre za pristojnost vseh in tudi držav članic. Pri tej agenciji bo pa vsekakor agencija uh, Eh, lahko uporabljala vire iz držav članic oziroma bi jih morala uporabljati. Eh, ta agencija gotovo ni, ne, ne bi bil organ, ki bi obstajal tako, kot bo zastavljen v prvem trenutku, ampak se bo naknadno še razvijal. Tudi um, petletni pregled njenega delovanja je predviden v osnutku pregleda. Um, To seveda ne pomeni, da morajo biti na samem začetku njenega delovanja zadeve preohlapne in nedorečene. Eh, mi na uh, eh, GD MUV si se zauzemamo za to, da bi že na vsem začetku bila področja delovanja te agencije zelo uh, jasno zastavljena, naprimer v skladi z uredbo 1061, kjer gre za boj proti slamnatim podjetjem in tako naprej. Na socialnem področju m, mm, v skladu s predlogi svežnja za mobilnost številka ena želimo vzpostaviti sodelovanje med državami članicami preko sistema IOI in eh, k temu Torej, na tej podlagi bi lahko zagotovili še boljše sodelovanje. In še eno vprašanje. Kakšne so pristojno, naj bi bile pristojnosti agencije, glede na to, da pristojnosti unije niso tu močne? No, vseeno pa moramo tukaj razlikovati med socialnim področjem, kat, s katerim se sicer ukvarjajo naši kolegi na GDM za zaposlovanje in kjer so pristojnosti dejansko močno deljene med državami članicami in Evropsko unijo in gre torej za področje, ki je bolj področje sodelovanja. Če si pa sedaj pogledamo še področje prometa in še zlasti cestnega prometa, pa so stvari različne, saj eh, je tu pristojnost skoraj ekskluzivno v rokah Evropske unije. Unija ima torej močno pristojnost in zelo si lahko predstavljamo, da bo na tem področju organ imel tudi močne, jasne pristojnosti gre torej za politično izbiro pri tem, kako to določamo. Tako da to je bolj splošen odgovor, s katerim odgovarjam tudi gospe Bilbao. E, vašo željo in tudi željo gospe Rovodalon torej, smo torej zabeležili in sicer željo, da bi e, pristojnosti te agencije še okrepili in ji dali tudi neko možnost. M, Eh, prisilnega delovanja, ampak videli pa bomo v sodelovanju s svetom in parlamentom, kakšno ravnotežje bomo v končni fazi dosegli. Hvala lepa, gospod Ležva. No, v tej fazi smo še v fazi razprave o tem predlogu in pripraviti bomo morali tudi časovnico na podlagi katere bomo ta predlog obravnavali v odboru za promet. Mislim, da bo to prišlo na dnevni red septembra, tako da imamo še dovolj časa za tehten razmislek. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, gospod Ležva. In zdaj pa bom naredila kratko pauzo, zato ker smo nekoliko hitreje končali, kot je bilo predvideno kratko pauzo, prav, samo 20 minut. Samo 20 minut. In v zvezi s tem naj vam povem še to, da bomo pa od 11. ure naprej imeli sestanek za zaprtimi vrati. Imeli bomo izmenjavo mnenj za našo komisarko gospo Bulc o vseh vprašanjih, ki zadevajo eh, proračun, svežen za mobilnost in tako naprej. Torej, to se bo odvijalo ob 11. za zaprtimi vrati eh, v tej dvorani. In seveda ste vsi poslanci vabljeni, eh, da se te izmenjave mnenj udeležite. Čez 20 minut pa se ponovno sestanemo tukaj.